Tovarišice in tovariši, predlagam, da začnemo s sestankom politične skupine. Hotev bi vas vprašati, ali ima kdo kakšno pripombo k dnevnemu redu. Zgleda, da ne, s tem je delovni, eh, dnevni red sprejet, zapisnike imate, prehajam na sporočila predsedujočega. Prejšnji teden smo imeli v Toluzu srečanje socialistov s socialistično stranko Francije. In to je bil pravzaprav začetek predvolilne kampanje. Približno 1500 ljudi je bilo na vzočit, Martin Obri, glavna sekretarka eh, socialistične. Eh, stranke Francija je imela odličen govor, zastopani so bili predstavniki, torej zastopane so bile vse države, vse stranke, navzoči s eh, glavnimi kandidati, Jorgans pa Padrejo, eh, Razmus in jaz, eh, torej moram reči, da je bila to zelo dobra začetna prireditev. Parlamentne volitve v Islandiji so se končale nam v korist. Ehm, z veliko večino je zmagala leva stranka. In kot ste zagotovo prebrali v časopisih, je Islandija zelo zainteresirana, da postane članica Evropske unije. Jaz mislim, da je to dober signal, ker kaže, da država, ki je bila najbolj prizadeta zaradi te neoliberalne finančne politike, je prepričana, da eh, bi bilo za njo koristno, da se poda v Evropsko unijo. To je pozitivn signal, ki bi ga morali tudi izkoristiti. Če bo Irska rekla da k Lizbonski pogodbi in Islandija hoče, v Evropsko unijo. Je to za nas dobro tudi v predvolilni kampanji, da povemo, da države, ki so bile najbolj prizadete, verjamejo v Evropsko unijo. Torej, to bi morali v predvolilni kampanji izkoristiti. Ta želja pristopa v Evropsko unijo kaže, eh, kako eh, v državah, ki imajo velike težave, smatrajo, da je Evropska unija stabilna kar zadeva ratifikacijo Lizbonske pogodbe, sem precej optimističen, mislim, upam, da bo to tako na češkem, kot tudi na irskem uspelo. V Ekvadorju smo zopet eh, dobili socialističnega predsednika države. Bilo je kritizirano, da nikoli ne dobimo follow-up o razpravi o človekovih pravicah. E, to smo slišali, to kritiko na zadnjem sestanku, e, torej pravice žensk v Afganistanu. Veste, da so tam sprejeli zakon e, v zvezi z odnosi e, moža in žens, e, žene v e, zakonu. E, Eh, to je zakon, eh, ki je naletel na veliko zgražanje v celem svetu. Torej, sem pripričan, da imajo prav. Predsednik pa je eh, včeraj objavil, da bo Ministrstvo za pravosodje umaknilo ta zakon in pripravilo nov predlog zakona. To je pravzaprav vse, kar sem vam hotel povedati, to so vsa sporočila, a bi to hotel kaj dodati k temu. Gleda, da ne. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda, to bi zdaj pravzaprav moral eh, obravnavati kolega Svoboda, ker ga pa ni. Gremo najprej k paskvalini eh, v zvezi z eh, pravit, človekovimi pravicami. Hvala lepa, Martin. Danes dopolne smo imeli horizontalno delovno skupino in smo razpravljali o predlogih za nujno obravnavo. E, tu e, smo prišli do enotnega stališča in sicer, da bomo predlagali tri teme, Fidži otoki, položaj na teh otokih. E, tam je prišlo skoraj do puča. Zdaj imajo predsednika vlade, to je bil eh, vodja vojske, ki je pravzaprav izključil vse soboščine. Eh, situacija je zelo zaskrbljujoča. Eh, novinarje so nagnali iz države. Eh, Glenis je prosila tudi gospoda Pöteringa, da na plenumu poda izjavo, ampak potem je šlo za potres v Italiji in bilo je razumljivo, da seveda predsednik parlamenta je hotel narediti nekaj drugega. Potem druga tema je Madagaskar, e, posledice državnega udara. Ta mladi moški, ki je z nasiljem prišel na oblast, njega podpira vojska in izjavil je, da bodo predsedniške volitve šele leta 2010 s spremembo e, ustave pa hoče doseči, da bo lahko tudi kandidiral. Ustava namreč predvideva, da mora biti kandidat e, star, e, dovolj star, on je pa zato premlad. Potem. Quindi questi sono. Potem Borundija, to, je, to so torej teme, ki Eh, jih predlagamo za razpravo za naslednji teden. Hvala, Paskalina. Eh, se kdo javlja za besedo? Zgleda, da ne, dobro. Potem priporočam, da bi naredili naslednje, če se strinjate, bi lahko. govorili zdaj o poročilu Serkasa o delovnem času. E, potem e, bomo, bi lahko slišali, kako so potekala pogajanja včeraj in ob, ko, ko bomo pa s to razpravo končali, bi Hanes verjetno moral biti tudi že tu. Okay. <clears throat> <clears throat> Dobro. Hvala, Martin. Hotev bi tebi in vsem kolegicam in kolegom, tovršicam in tovarišem sporočiti, da je včeraj zvečer bil zadnji sestanek eh, v zvezi, odbora v zvezi z delovnim časom, obeh zjutraj smo prekinili sestanek, saj smo ugotovili, da ni bilo mogoče priti do sporazuma. Zadnja ponudba se strani komisije ni eh, prinesla nobenih bistvenih sprememb v treh poglavjih ki so za nas bila izredno pomembna in najmanjši skupni imenovalec um, v zvezi z uh, dežurstvom in uh, eh, klauzulo opt-out. Um, bilo je nekaj ponudb, tu so šle spremembe, to je bolj kozmetične, um, eh, mal drugač formulirano. Najpomembnejši problem je bila opt-out rešitev in mi smo hoteli na vsak način preprečiti, eh, da bi se sprejelo to, kar je bilo v začetku predlagano. Moram povedati, da smo v to posredovanje, v to usklajevanje eh, vložili zelo dosti časa in dela, vendar uspeha ni bilo. Eh, jaz sem že dobil prve reakcije, od oseb, ki nas najbolj zanimajo, to so naši voljivci, državljanke in državljani. In moram reči, da so ti zelo zadovoljni glede na to, da parlament ni bil pripravljen eh, skleniti slabe eh, kupčije s svetom. Ehm, sindikat, eh, Evropski sindikat, Zveza sindikatov bo še objavila svoje poročilo, vendar so nam rekli, da smo naredili korak naprej, da bi zaščitili socialno Evropo. Gre za to, da se ne bi na celo Evropo razširil predolgi delovni čas in zato da nam je to uspelo, so nam tudi čestitali. E, tudi za Evropsko zvezo sindikatov e, velja to, oni so tudi pohvalili, da nismo pristali na te pogoje in rekli so, da je e, delovni čas ključen problem. Tu imam tudi nekaj pisnih mnen, stalni sekretarjat Evropskega združenja zdravnikov se nam prav tako zahvaljuje eh, in nam čestita, da nismo podlegli svetu in da nismo podpisali tega slabega, eh, slabega sporazuma. Torej, na vsak način je bilo dosti bolje, da smo se podpovedali slabemu eh, sporazumu, kot pa da bi podpisali sporazum, ki bi bil v nasprotju z zahtevami in željami zdravnikov. Torej, eh, v glavnem se vsi z nami strinjajo. Eh, Martin, mi smo na vsak način preprečili, da bi se razdelila socialna Evropa. Uspele pa ste nam dve zadeve in sicer. Uspelo nam je transparentno prikazati, kakšen je pomen parlamenta. Torej, mi e, imamo za seboj 200 postopkom e, usklajevanja in parlament je prvič rekel ne komisiji in svetu. Ni treba vedno reči ne, ampak tokrat je bilo to zelo pomembno. E, tu gre dejansko za velik problem za te dolge delovne dni. To je tveganje za zdravje, to vpliva na poklicno življenje, pa tudi na družinsko življenje. Mi smo preprečili želi, da v Evropi pride do socialnega dumpinga. In še nekaj, jaz moram reči, da sem zelo zadovoljen, da smo v teh težkih časih, eh, da smo torej v tem eh, času socialisti iz vseh držav eh, pri, pokazali stoodstotno solidarnost v tem vprašanju mi smo največ prispevali k temu v vseh, dr v nekaterih državah problem ni bil tako uh, delikaten kot v drugih, vendar mi smo vsi uh, govorili z istim jezikom, mi smo bili vsi istega mnenja in uh, tudi eh, kolegico Mihte, ki je pravkar prišla v dvorano, njej bi se zahvalil, ker nas je tudi podprla. Mi smo stali na eh, trdnem stališču in jaz mislim, da lahko uh, Eh, javnosti v Evropi povemo, da kako smo reagirali na to temo, to je bila pomembna politična razprava, mi smo okrepili parlament, mi smo se zauzeli za evropske delavce, za evropske zdravnike in socialistična politična stranka je dejansko eh, se borila na isti strani eh, proti tistim, ki so hoteli razdeliti Evropo. Moram reči, da smo eh, vojne sicer nismo še dobili, ampak ta bitka je eh, bila uspešna. Kdo je naslednji? Moj problem je, da sem gledala na dnevni red in smisla, da bo ta razprava E, pozneje na dnevnem redu. Jaz e, ne morem dlo dosti e, dopolniti, ker Alessandra nisem v celoti slišala, ampak mogoče bi nekaj dodala. Jaz mislim, da smo dejansko skušali vse, da smo skušali priti do dobre rešitve. In če svet in komisija zdaj trdita, da parlament se ni hotel premakniti, je to čisto enostavno laž, bilo je ravno obratno. Namreč svet ni bil pripravljen odstopiti od svojih stališč in mislim, da je Alejandro to tudi jasno povedal. E, boljše je, da imamo to, kar imamo zdaj, kot pa da bi dobili slab kompromis. In jaz mislim, da smo s tem čist jasno pokazali, ravno v naslednjih tednih bomo še bolj lahko pokazali, da Evropski parlament dejansko deluje v interesu ljudi, da prek, eh, skuša eh, doseči, da se ne sprejme slaba zakonodaja. Jaz mislim, da lahko na vsak način to zelo dobro argumentiramo. Mi smo odlično sodelovali v tem pogajalskem timu in tudi v celoti, v delegaciji je bilo vse v redu. Torej, prima. Prisrčna hvala, Mehtil. Harald Etl se je javil prvi. Hvala. Alejandro, dejansko je tako, da smo preprečili najslabše in da je parlament uh, uh, se uprl slabi vladi. Ali pa bomo to lahko dobro prodali na volitvah, to je drugo vprašanje, ker konec koncev moramo se pogovarjati, ne glede na to, kako mi to mislimo. Uh, tudi socialdemokratske uh, vlade v Evropi so preprečile boljšo ureditev delovnega časa, ne glede na to, kaj so bili razlogi za to. In moram reči, da je položaj dejansko težav. Težko je argumentirati, kaj ti ozadje je, da predvsem sindikalno gibanje in naši evropski sindikati so v posebnem dosjeju eh, hoteli od nas imeti rezultat in to je pomembno, to je po mojem tudi odločilno. In vprašanje, kaj bomo naredili, kaj bomo lahko naredili. Jaz mislim, da je moja naloga, da kot avstrijski poslanec gledam na avstrijsko eh, situacijo, da skušam doseči nekaj z novim eh, avstrijskim socialnim ministrom pod eh, eh, Guzenbauerju in Bartensteinu, je bilo eh, mnenje in stališče drugačno. Eh, zaželeno bi bilo, jaz bi lahko s tem nekaj naredil, jaz lahko eh, rečem doma, da naš socialni minister, naša vlada je za bolj socialno Evropo. Ampak dokler smo na tem področju in dokler nismo v stanju izboljšati minimalnih standardov, ne bi smeli eh, preveč na veliko govoriti o socialni Evropi. Eh, kako bomo to doma eh, povedali, to zaenkrat ne vem še. Zagotovo eh, bo to ne bo velik problem v Zvezdni republiki Nemčije, ampak to je na vsak način odprto vprašanje, ki nam je še ostalo. Hvala, Harald. Jaz bi se najprej prisrčno zahvalil Alejandro Sarkasu pri Mehtil Trot in vsemi, vsem ostalih. Eh, Eh, ki so eh, bili v pogajalski skupini. Mislim, da so opravili dejansko zelo dobro delo in zaslužijo veliko pohvalo, predvsem Mehtl, ki eh, je zelo seriozno vodila ta pogajanja, potem Alejandro, ki je poskrbel za vsebine, Eh, ki so bile sprejete tukaj v parlamentu in posebna pohvala torej naši delegaciji. Hotev bi poleg tega povedati, da je Harald eh, pravilno opozoril na en problem, ki ga imamo. Namreč ne bomo se mogli izogniti temu, da moramo videti, da socialno-demokratska družina je e, ločena, torej eh, en del je v vladi, en del ni v vladi. E, to se ne dogaja prvič, torej odkar sem jaz član tega parlamenta, se vedno to dogaja. Ena stranka, ki je na vladi, na oblasti, ima drugačne razmišljanja kot eh, stranka, ki je v opoziciji. In s tem moramo pač živeti. In s tem morajo živeti tudi drugi poslanci, ki so tukaj in ki so včasih tudi pod pritiskom svojih nacionalnih vlad oziroma strank. Obstajajo tudi kolegice in kolegi, katerih stranka je v opoziciji in ki bi raje sprejeli kompromise, eh, eh, ker se bodo drugače doma imeli težave. Kar pa moramo na vsak način preprečiti, Eh, da ne dajemo videza, da nismo enotnega mnenja. Torej, stranka, ki eh, ni enotna njo, ne bojo volili, ker volici ne vejo, kaj z njo. Zato mislim, eh, da moram reči, da uvod, ki smo ga slišali, mi je bil najbolj všeč. Namreč preprečili smo sprejetje slabe zakonodaje. Socialistična politična stranka v parlamentu je Eh, preprečila sprejetje slabe zakonodaje. To je pomembno, to bi morali, eh, na to bi morali dati povdarek. Za komunikacijo pa predlagam, da uporabimo torej to formulacijo. Preprečili smo slabo ureditev. E, bomo videli, kako bo šlo z to direktivo naprej. Ni še vsega konec, bomo videli. E, in Harald, še enkrat sem te hotel upozoriti na to, da stališče Evropskega parlamenta, ki je bil sprejet za 580 glasovi, eh, tu so se s tem strinjali tudi konzervativni poslanci, številni konzervativni poslanci. Torej, velika večina skozi vse stranke Evropskega parlamenta so bile za to, se pravi, to bi morali igrati institucionalno. Eh, socialdemokratične, pa eh, konzervativne eh, vlade, ki imajo eno mnenje in pa poslanci, ki imajo drugo mnenje. V celoti pa se mi zdi tako, da eh, moramo biti tudi s sindikalisti na isti liniji in da rečemo, dokler ureditve niso boljše, dokler se izigrava enega z drugim, tako dolgo mi se s tem ne bomo strinjali. Mislim, da smo s tem tudi na dobri poti. Hvala lepa. Hanes je prišel in mi bo pomagal.